o letalski strategiji za Evropo. Besedo bom predal poročevalcu gospodu Telički za štiri minute. Mikrofon zagovornika, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice, gospe in gospodje, dobro jutro. Nedavno nismo imeli toliko priložnosti, da bi eh, se zahvalili Evropski uniji za nekaj konkretnega, otipljivega. No, v letalskem sektorju pa beležimo uspehe in to zaradi Evropske unije. Pred 20 leti so bile zadeve drugačne. Eh, mi, uporabniki, imamo sedaj ogromno novih priložnosti. Nizkocenovni leti po Evropi so bili nekaj nepredstavljivega v tistem času. Eh, in letal so se posluževali zgolj nekateri ljudje. Enotno evropsko nebo in liberalizacija, ki smo jo zagotovili na ravni Evropske unije, sta privedla do napredka. Okrepljen promet na področju letalstva pa ne pomeni, da nimamo več izzivov. Naprimer, okoljski izzivi, okoljski cilji eh, so tisti, ki jih moramo rešiti vsi se strinjamo, da moramo še naprej nadaljevati zniževanjem emisij na tem področju. Sodelovanje s tretjimi državami je še en izziv. Digitalizacija, tretji izziv. Komisija je pred kratkim predstavila načrt za reševanje teh in drugih eh, izzivov. Predlagali so, da se začnemo pogajati z glavnimi partnerji, da revidiramo pravila o uh, agenciji za letalsko varnost, da uh, izkoristimo potencial za rast in poenostavimo nekatera pravila. To so eh, predlogi na mizi, obenem pa pričakujemo nove ukrepe. Letalski sektor zahteva veliko naložb, zato ker se ta sektor hitro spreminja. Oblikovati moramo zelo jasno vizijo za ta sektor, za današnje naložbe in za naložbe, ki jih bomo vlagali jutri in eh, naslednjih nekaj desetletij. To je namen tega poročila. Poskušali smo najti praktične alternative za tiste eh, elemente, ki danes ne delujejo dobro. Izboljšati smo, že, eh, smo želeli ta sektor v prihodnosti. Vseh teh elementov ne morem izpostaviti, vseeno pa bi uh, jih rad nekaj naštel. Naprimer, uh, kazalnik povezljivosti, tako da bomo lahko racionalizirali naložbe in izboljšali odpornost uh, letalskega sektorja v Evropi. Izboljšati moramo povezljivost. Ta kazalnik lahko omogoči sprejemanje ustreznih odločitev, brez da bi posegali v teritorijalno kohezijo. Na to uh, enotno ne bo. Mislim, da je treba uh, preprečiti uh, težave tam, kjer se pojavljajo, tako da bomo ljudem omogočili, da nadaljujejo svoje potovanje. Obljubil sem kolegom, da bom jasneje uh, opisal ta cilj. To pomeni, da je letalski prostor, zračni prostor, zračni prostor Evropske unije in da je to prioriteta. Ne gre za poseganje v nacionalno suverenost, eh, ne gre za to, ravno nasprotno, gre za določene obveznosti, ki jih je treba eh, izvesti na ravni Evropske unije. Na to evropski model letalstva, kratek bom, kar se tega tiče, sodelovati moramo s partnerji, eh, konkurenčnost je dobra, konkurenca je dobra, drugače bodo uh, najmanj pridobili naši potrošniki. In zato bomo sledili razvoju dogodkov, kar se tiče sporazumov s tretjimi državami. Na to intermodalnost, tudi to se mi zdi pomemben del poročila. Ko govorimo o oblikah eh, prometa, ko govorimo o letalstvu, ponavadi to obravnavamo ločeno od drugih eh, oblik prometa in še vprašanje varnosti, gospe in gospodje. Vsi vemo, zakaj je to tako pomembna tema. Poskrbeti je treba za ustrezno koordinacijo obveščevalnih eh, služb, za ustrezno opremo, obenem pa ne smemo preveč obremenjevati potnikov. Zato pozivamo komisijo, da vzpostavi eh, predhodni sistem preverjanja, tako da bo vse teklo brez težav, ko bodo potniki enkrat na letališču. Marsikaj. Eh, še najdemo na tem eh, področju in upam, da bomo imeli priložnost o tem razpravljati. Najlepša hvala. Gospod Kristensen je naslednji. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu. Hvala, da ste poskušali izboljšati uh, področje letalske železniškega eh, prometa. Pravila, ki jih imamo danes, ne delujejo dovolj dobro, eh, škodijo zaposlenim v nekaterih podjetjih. Mislim, da je eh, res treba izpostaviti slabe pogoje dela v tem sektorju. Nekatera pravila se zlorabljajo. Zagotoviti je treba tudi večjo mero varnosti na teh področjih. Vsi zaposleni morajo vedeti, da imajo ustrezno socialno varstvo, da so deležni ustreznih delovnih pogojev. Komisija mora na mizo dati konkretne eh, predloge, ki zagotavljajo enake pogoje dela za vse. Ukrepati moramo na tem področju. Najlepša hvala. Besedo sedaj predajam komisarki Bolčevi. Izvolite. dobro jutro gospod predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke hvala za priložnost za današnjo razpravo o letalskih vprašanjih pozdravljam poročilo na lastno pobudo ki ste ga pripravili eh, nudi namreč celovit vpogled v letalski sektor hvala gospodu telički in gospodu christensnu za trdo delo, hvala tudi ostalim odborom, ki so pri tem sodelovali. Letalstvo je zelo pomembno za naše gospodarstvo in za državljane. Gre za 2 milijona neposrednih eh, delovnih mest, gre za 110 eh, milijard evrov za naše gospodarstvo. Letalstvo predstavlja 26 odstotkov svetovnega trga v Evropski uniji in zato se mu moramo še posebej posvetiti. Jasno je, da nas čaka precej dela, tako na nacionalni ravni, kot tudi, tu, tudi na evropski ravni. Dovolite mi, da se dotaknem ključnih točk tega poročila. Najprej notranji eh, trg. Pozdravljam napredek pri eh, teh dosjejih. 5 milijard evrov vsako leto zapravimo, zato ker nismo napredovali pri dosjeju enotno evropsko nebo. Strinjam se z vašim pozivom, da moramo dograditi eh, enotni trg za področje letalstva. Komisija bo zato letos eh, pripravila študijo o izvedljivosti, o eh, izvajanju enotnega evropskega višjega neba in s tem bomo poskušali izboljšati učinkovitost dela na tem področju. Komisija bo še naprej podpirala celovite letalske sporazume na evropski ravni redno vas bomo obveščali o razvoju dogodkov pri pogajanjih. Zabeležila sem si eh, tudi eh, vaše komentarje, kar se tiče eh, konkurenčnosti in pridobivanja naložb. To je zelo pomembno za pošteno konkurenco trenutno pripravljamo nove ukrepe za zaščito in spodbujanje regionalne eh, konkurenčnosti v Evropi. To je del naše strategije. Eh, to lahko pričakujete spomladi in gre za naslednje ukrepe. Nove smernice za lasništvo in eh, nadzor, tako da bodo pravila jasna in lahko izvedljiva. Drugič, nove smernice za obveznosti javne službe. Tretjič, zamenjava uredbe 868. Potrebujemo bolj učinkovite eh, instrumente za boj proti nelojalnim praksam. Potrebujemo instrumente, s katerimi bomo lahko ustrezno eh, reševali vprašanja eh, nepravičnih praks prevoznikov iz tretjih držav. Tudi povezljivost je pomembna. Najprej bi rada nekaj povedala v zvezi z varnostjo. Veseli me, da podpirate naš predlog eh, revizije. Eh, uredbe EASA mora imeti ustrezna sredstva in zaposlene. Z delom na tem dosegu bi morali začeti v ponedeljek. Upam, da bomo kmalo določili nov datum. Veliko napredka smo že dosegli in pripričana sem, da bomo tekom malteškega predsedovanja dokončali delo pri tem dosegu. Kar se tiče uh, vprašanja okolja, se sedaj osredotočamo na delovanje globalne scheme. Želimo zagotoviti eh, brezoglično rast za letalstvo in zato bomo eh, vse skupaj podprli finančno in eh, s pomočjo drugih eh, sredstev. Letalstvo je globalen posel in vse države morajo eh, napredovati in se razvijati. Predlagamo tudi eh, s trenutnim geografskim področjem sistema eh, emisij. Želimo zagotoviti enake pogoje za vse prevoznike, ki letijo v Evropi. Kar se tiče socialnih vprašanj, bi se rada dotaknila eh, elementov socialne politike v vašem poročilu. Kot piše v naši letalski strategiji, je zaradi, zaradi eh, visoke stopnje mobilnosti na mizi več vprašanj. Pomagati moramo pilotom in eh, letalskim ekipam. Sodišče Evropske unije naj bi prav tako tolmačilo ta vprašanja, še posebej kar se tiče eh, domače lokacije eh, posadk. Sprašujemo se, če je to načelo še vedno ustrezno. To delo bomo končali lani, kot to predideva letalska strategija. Komisija je zavezana k krepitvi socialnega dialoga na področju letalstva. Sektorski odbor za socialni dialog eh, omogoča eh, izmenjavo mnen med komisijo in socialnimi partnerji, tako da bi lahko bolje reševali socialna vprašanja na področju letalstva. Na to vprašanje varnosti. Vsi eh, varnostni standardi veljajo za vse enako. Varnost je eh, naša prednostna naloga in EASA obravnava varnostne aspekte novih poslovnih modelov. Še naprej bomo eh, spremljali razvoj dogodkov na trgu in ukrepali tam, kjer je to potrebno. Socialni dialog je bistvenega pomena. Komisija je aktivna, tesno sodeluje s socialnimi partnerji, državami članicami in vsemi deležniki, ko rešujete vprašanje. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. v imenu odbora za okolje, zdravje in prehrambeno varnost, gospod Sanji, za eno minuto. E... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. Izzivi, s katerimi se soača, sooča letalska strategija, so veliki. Osredotočamo se na pravice potnikov in zaposlenih, osredotočamo se tudi na okoljske standarde, kot je dejala komisarka. To je v skladu z mnenjem odbora Envi. Letalski sektor ima pomembno vlogo pri lajšanju okoljskih učinkov gospodarstva. Eh, sektor mora narediti več za to, da eh, začne uporabljati nove tehnologije. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste mi pomagali pri pripravi mnenja odbora Envi. Omeniti je treba tudi vlogo držav članic. Pozivam države članice, da izvajajo sporazum o enotnem evropskem eh, nebu in da eh, rešijo tudi vprašanje pravic potnikov. V imenu odbora IMKO, gospa Van Bosuit za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. v odboru in ko si prizadevamo za večjo zaščito potnikov. Potniki pogosto zaidejo v eh, težave, ko naprimer ne ujamejo eh, svoje letalske povezave. Če opravimo rezervacijo na internetu, eh, morajo biti pravice in obveznosti enake kot eh, drugot. Pogosto so eh, cene eh, drugačne, cene se razlikujejo in tudi kar se tega tiče, ne sme priti do diskriminacije. Zagotoviti je treba ustrezen nadzor in sankcije, če neko podjetje ne spoštuje varnostnih pravil, naprimer. Kot poročevalka za odbor IMKO sem razočarana, da to poročilo ne vsebuje več eh, naših predlogov. Potrebujemo dobro strategijo, ki bo natančna. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Začela bo gospa Klun v imenu ELS za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dobrodošla. Rada bi se zahvalila gospodu uh, Telički v imenu uh, članov ELS v odboru TRAN za pripravo tega poročila. Ko si pogledamo zadnjih 20-30 let, ko si pogledamo, kaj je prinesla liberalizacija, kaj je prineslo enotno nebo, eh, kaj to pomeni za naša podjetja, uh, Eh, delovna mesta, za turizem, za povezavo med regijami in mesti. Eh, to so bili ambiciozni načrti. Povezali smo ljudi po eh, Evropi, veliko smo naredili. Sedaj potrebujemo novo tranšo ambicij, nove cilje, nove načrte in to je nujno. Narediti treba korak naprej in odbor je to izpost, jasno izpostavil v svojem poročilu. Smo pomemben akter, ampak nismo vedno eh, na vodilnem položaju. Veliko je rasti v Aziji in drugot. Eh, izkoristiti je treba potencial za rast eh, zunanjih trgov. Vemo, kako pomembni so sporazumi s tretjimi državami. Naprimer, Maroko, podvojili smo dejavnosti, balkanske države, podobno, enako velja za Kanado in ZDA. Takšni sporazumi so torej nujni in pomembni pomesti moramo tudi pred lastnim pragom in eh, sprejeti dejstvo, da obstajajo težave, naprimer eh, preveč prometa. Do leta 2025 bomo izgubili 2 milijona letov zaradi pomankljivosti oziroma pomankanja zmogljivosti. To pomeni manj denarja, to pomeni van delovnih mest. Soočamo se tudi z okoljskimi vprašanji. Imamo dosije, ki še niso dokončali dokončanje, naprimer enotno eh, nebo, pravice potnikov in tako naprej. Gospa komisarka, evropsko letalstvo je bilo uspešno, je uspešno in je lahko še naprej uspešno, ampak rešiti moramo izzive, ki so pred nami. Najlepša hvala. V imenu SND, gospa Ajala Sender, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitela gospodu Telički, poročevalcu, za potrpežljiv, odprt pristop pri pogajanjih o tem poročilu, ki obravnava načrte za prihodnost. Govora je bilo o eh, evropskem eh, enotnem nebu, Eh, govoriti moramo o reševanju izzivov, s katerimi se soočamo. soočamo. Veliko je sprememb. Eh, eksponentna rast pomeni, da je letalski promet bolj demokratičen, eh, več je tudi zaposlovanja. Ampak imamo tudi težave, naprimer, kar se tiče zmogljivosti letališč. Nekateri predlogi, ki jih najdemo v poročilu, izboljšujejo teritorijalno kohezijo in eh, uporabo regionalnih letališč. To je pomembno. V prihodnosti bi si morali prizadevati za grozde, tako kot eh, na področju železnic. S tem bi lahko izboljšali zmogljivosti. Obenem bi se rada dotaknila še socialnih vidikov. Vse skupaj je treba uravnotežiti. Ne smemo razmišljati zgolj o pravicah eh, potnikov, ampak moramo razmišljati tudi o pravicah zaposlenih, delavcev. Eh, potrebujejo boljše delovne pogoje in boljše plače, tako da bomo lahko imeli dobro delujoč eh, sektor. Ne smemo dovoljevati prevoznikom, da se izogibajo svojim socialnim uh, zavezam in odgovornosti. Potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. V novem večletnem finančnem okviru je treba izpostaviti instrument za povezovanje Evrope in eh, EFSI z tega vidika. Na mednarodni ravni pa pozdravljam vaša prizadevanja, gospa eh, komisarka, kar se tiče sodelovanja z IKAOM in eh, mednarodno organizacijo dela. Zagotoviti je treba ustrezne okoljske, delovne in tehnične standarde na evropski ravni in te je treba na to prenesti na globalno raven obenem si moramo pogledati eh, uredbo za zrakoplove, kar se tiče krožnega gospodarstva. To je prav tako pomembno. Najlepša hvala v imenu EKR, gospa Foster, za dve minuti. Um, hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa, komisarka. Najprej bi se rada res zahvalila Pavlu Telički. Zelo dobro sva sodelovala pri tem poročilu o letalskem prometu. 99 odstotkov tega poročila je odličnega, po mojem mnenju, in imamo polno podporo. Vendar pa resna težava se je pojavila, ker je Impel dobil izključno pristojnost, kar se tiče socialne agende po 54. členu. Besedilo govori, da profesionalni piloti so zaposleni na podlagi svojih licenc in eh, če te niso urejene, potem to ogroža življenja potnikov. Vse to ni utemeljeno na dokazih. Prav tako pa imamo še nekaj drugih vidikov, ki nimajo mesta v tem poročilu. 70 odstotkov letov v Evropi je na področju splošnega letalstva. Letalstvo je najbolj urejena oblika prometa in ima najstrožje varnostne standarde. Tako piloti kot osebje morajo to izpolnevati ko imamo omejitve za lete in uredbe jase. Zato so te navedbe provokativne, zavajajoče in imajo podlage. Da bi vse skupaj še poslabšali, nismo mogli spremeniti prispevka odbora za zaposlovanje. Več referenc smo že dali dobremu usposabljanju, visokim kvalifikacijam v poročilo in to zato, ker podpiramo dobre pogodbe in dobra delovna mesta. Za zaključek To je sedaj napačen signal iz tega odbora, ko pravimo, da za evropske državljane ni varno leteti na evropskih letalih. Zakaj bi pa potem sploh potovali in leteli? Zato nisem pripravljena podpreti teh elementov poročila, ki so bila vključena in tega nismo mogli spremeniti. Še enkrat pa se zahvaljujem za trdo delo poročevalcev. Vem, da razume to stališče in upam, da bo sporočilo našlo naslovnika. Zelo previdni moramo biti, ko dovoljujemo drugim odbolom, da imajo toliko prispevka pri določenih dosejih. To je bilo neustrezno mnenje, bi bilo dovolj. Hvala lepa. To je odbor za promet in osredotočamo se na promet. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa skupina Alde. Gospa Majster, minuta in pol. Hvala lepa predsedojoči. Komisija je podala zelo dober predlog za Evropsko letalsko strategijo, sedaj pa imamo zelo dobro poročilo Pavla Telički, s kateremu se zahvaljujem. Res je, vedno več ljudi je na zemlji in vedno več je tudi prometa po zraku. Ne samo ljudje se prevažajo, temveč tudi tovor. Gospod Telička pravi, da potrebujemo nekakšno vse Evropsko zračno avtocesto. To se mi zdi dobro. Imamo pomorske avtoceste, avtoceste pokopne in sedaj potrebujemo tudi zračno moramo torej pomisliti, kako narediti prostor za vse. Moramo pa zajeti vse, kar leti. Ne gre samo za velika letala, gre tudi za zasebna letala, za drone, za vse, kar je potrebno urediti. In to je tudi vse že navedeno in zajeto. Potrebujemo pošteno konkurenco, ne samo med letališči, mednarodno Frankfurt, naprimer v Nemčiji, je že izgubil pomen kot eh, prestopno letališče, Istanbul ga je prehitel. In pri letalskih prevoznikih je za veliko konkurence pri tovoru. Tudi zato potrebujemo nova pravila. Seveda potrebujemo inovacije, postati moramo bolj okoljno prijazni. Čakam že na prvo letalo, ki ga bojo poganjale alge. To bi bilo genialno. Tudi krožno ekonomijo imamo pri letalstvu in to, v to sem se prepričala. In končno potrebno je imeti poštene pogoje za delo. To pomeni potem tudi razumno varnost. Potrebujemo več pravic za potnike in potrebujemo enotni evropski zračni prostor. To povezujem z vsem tem. Ta zakonodaja je blokirana že dve leti in noro je, da letimo cik-cak na mesto neposrednih linij. To bi bilo bolje za okolje in zato se moramo sedaj seveda kregati in zauzemati za to, da se bo to končno zgodilo. Hvala lepa. Sedaj pa minuta. Gospa Konečna, Guengel. Hvala lepa spoštovane kolegice in kolegi. Zelo me veseli to poročilo. Naj se zahvalim poročevalcu, da je popustil glede začetnega namena in se je posvetil tudi socialnim vidikom v svojem poročilu. To se je zgodilo na pritisk odbora za zaposlovanje. Povezali smo kakovost storitev in kakovost delovnih mest. Ne strinjam se s tem, kar je dejala kolegica Foster. Mislim, da je dobro, da so tudi drugi odbori podali svoje prispevke za to poročilo. Z velikim veseljem vidim, da od EASA in od držav članic zahteva, da razvijajo nove poslovne in letalske modele za zračni promet. Še prav posebno se je potrebno posvetiti ničnim pogodbam, ki pogodben z ničurami, ki so nepravične. Ne sme se dogajati, da bi zaposleni trpeli. Te vidike je potrebno povezati in to nam je uspelo v tem poročilu. Hvala lepa še enkrat poročevalcu. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti v imenu zelenih. Gospod Dalunde. Tak se mi je, herr ordförande. Hvala lepa gospod predsedujoči, letalski promet raste in to je pozitivno, kar se tiče vedno več mobilnosti. Istočasno pa se moramo zavedati, da tudi emisije iz letalskega prometa naraščajo in okoljska škoda se veča. Mobilnost je potrebno povečati, zmanjšati pa emisije. Imamo politiko za to, da nas, zelene, je ključnega pomena, da letalski promet, tako kot druge oblike, plačuje za svoje okoljske stroške in zmanjša vpliv na okolje. Ne trenutni sistem ETS, ne trenutni tehnološki razvoj, pa tudi ne druge oblike naložb, kot so zeleni pristopi, ne pomagajo. Moramo izboljšati konkurenčno za alternativne okoljske tehnologije, naprimer moramo pospešiti gradnjo železniške infrastrukture, hitrih vlakov in seveda tudi trajnostnih goriv za letalstvo. Nespremljivo je, da letalski promet naj bi plačeval za svoje stroške. Morajo plačati davke in DDV. Zelo veliko letališč je subvencioniranih z davkoplačevalskim denarjem. To ni dobro. Včeraj smo glasovali o reformi ETS-a. Zamisel je bila, da bi imeli pošteno ceno tudi za letalski promet. Žal pa je med glasovanjem reforma postala brez zoba. Tako ne bomo izpolnili pariških ciljev. Države članice morajo torej same določiti pošteno ceno za letalski promet in za vplivno okolje. Zato bomo mi zeleni glasovali proti tej letalski strategiji, ki gleda samo na kratkoročne finančne koristi in konkurenčnost, ne misli pa na okolje. Ja, Hvala lepa. V imenu EFDD dve minuti in pol, gospod Paksas. Hvala lepa. Predsedujoči, mislim, da je poročilo resnično pozitivno. Razumem da gre za varnost, konkurenčnost in enotno evropsko nebo pri letalskem prometu. To vem in predlogi poročevalca Teličke, kar se tiče letalskih modelov in povečevanja varnosti, so potrebni. Prav tako vem, da je evropska politika na področju letalskega prometa taka, da jo je potrebno spremeniti. Ne smemo imeti samo zakonodaje in konkurenčnosti, potrebno je več zagotoviti tudi globalno. Tako da bomo imeli tudi koordinatorje. Potrebno je podpreti manjša letališča. Komisija se mora osredotočiti na to in zagotoviti finančne ukrepe za države članice, da bodo te lahko ohranile manjša regionalna letališča, še prav posebno na periferiji. Kot nekdo, ki ima že več kot 40 let licenco za pilota, pač nečesa ne razumem, gospod Telička. Kot tudi ne moji kolegi. Ne razumem in tega ni v poročilu, zakaj vedno govorimo o brezposelnosti med mladimi. Ne osredotočamo pa se na podporo za letališča in športnega letalstva. Prav tako ne vem, zakaj so zahteve IKO vedno više, pravega nadzora pa ni. Še prav posebno ne strani javnih organov. In zakaj manjša letala morajo spolnjevati ravno take zahteve kot piloti večjih letal, Boeingov naprimer. Ne vem, zakaj inženirji, ki gradijo varna in hitra letala, vedno več delajo, mi pa čakamo ure in ure na letališčih, da se upravi varnostni pregled. Ne vem, zakaj je toliko zamud v današnji dobi tehnologije, bi se to dalo urediti drugače. Ne vem, kako se ščitijo potrošniške pravice, če pa naletimo na letališčih nastavkajoče letalske družbe. Tega ni v poročilu, to pogrešam. Še kar nekaj let se bo pojavljal go, eh, pregovor, da redu v letarstvu ni. Tako, sedaj pa gospod Notu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Več kot 30 let sem delala pri Air France in eh, vem, kakšni so učinki konkurence na eh, ta sektor pogosto zaradi premalo pravil eh, Evropska unija ustvarja eh, okvir, ki je dobra za tuje prevoznike, za nizkocenovne eh, prevoznike, na mesto, da bi se osredotočali na pravice potnikov in delavcev, ki plačujejo najvišjo ceno. Razvoj pa poteka zunaj Evropske unije. na vkljub eh, uspehom se eh, podjetje Airbus, na primer, odloča za eh, selitev svojih obratov v tujino, zato da bi znižali stroške. Gospod poročevalec izpostavlja protekcionizem. Ampak po mojem mnenju je vse skupaj ravno obratno. To, kar se dogaja že 40 let v Evropski uniji, eh, ta svobodna trgovina, ki je nekakšna dogma, eh, vodi k eh, neomejeni konkurenci in to na koncu vodi k nelojalni konkurenci zalivskih držav, naprimer. Ne čudi me, gospod poročevalec, da se strinjate s to merkantilistično uh, politiko komisije, glede na to, da ste bili sam komisar. Mislim, da bi bilo uh, prav, da javni organi uh, zaščitijo nacionalne interese, nacionalne zaposlene in nacionalna podjetja. Če to pomeni uh, nek okvir uh, za zaščito uh, teh interesov, uh, To ni populistično, če pa pravite, da je to populistično, pa bom z, vese, z veseljem sprejela takšno oznako. Države nimajo pravice, da bi reševali lasna eh, podjetja zaradi eh, konkurenč, konkurenč, eh, konkurenčnosti eh, tretjih eh, držav. Pogoji za delo so zelo eh, slabi. Eh, pogodbe z eh, nič urami in tako naprej. Komisija bo verjetno izvajala ta pravila še naprej, kljub temu, da takšni ukrepi škodijo eh, varnosti osebja in potnikov. Nobena od eh, nobeno od niz, nizkocenovnih podjetij ni na eh, seznamu najboljših. Eh, sama se bom vzdržala pri tem poročilu. Hvala lepa. Tako, zaključili smo zgornike poslanskih skupin. Naslednji pa je gospod Zarenopolo, samostojni poslanci. Minuta, prosim. Το νέο Ευρωπαϊκό Ουρανό, τη στρατηγική αρωματική. Hvala lepa. Enotni evropski zračni prostor in letalska strategija Evropske komisije vodita v privatizacijo infrastrukture in zračnega prostora. Pomislimo na privatizacijo regionalnih letališč. Fraport in še en konzorcij prevzemata večino letališč. Prihodnost letalskega prometa se postavlja pod vprašaj. Tudi zračni nadzor bo prepuščen zasebnim podjetjem. In tukaj je ogrožena še prav posebno Grčija, še prav posebno Egejsko morje, kjer nas ogroža Turčija vedno znova se krši zračni prostor. Želimo torej to, da se bo sledilo javnim interesom, ne pa zasebnim. Gospod van der Kamp. Hvala lepa. Dobro. Najprej hvala lepa poročevalcu za to poročilo poročilo mislim, da dobro odraža to, kar si želimo v Evropi, kar se tiče letalskega prometa v tem trenutku. Jasno je tudi, to je že bilo rečeno, da gre za panogo, ki ima veliko izzivov, vendar pa je to tudi emancipativna panoga, kajti zelo veliko državljanov lahko sedaj že leti z letalom na dopust. O tem lahko rečemo marsikaj, vendar pa to je nek način emancipacije. Naj na kratko omenim štiri teme. Prvič, inovativna moč te panoge. Odbor za promet bo naslednji teden obiskal tovarne Airbusa v Tuluzu, da bomo ugotovili, kako izgledajo inovacijski, inovativni projekti na tem področju. Drugič, res je, imamo močno konkurenco v letalskem prometu ni, to ni vedno poštena konkurenca, še prav posebno tista, ki prihaja izven EU. Potem pa še socialni vidik, gospod predsedojoči. Tudi mene moti obnašanje odbora za zaposlovanje. Če lahko prispevate poročilo za promet, poročilo v narasno pobudo, potem ne smete dati dvakrat daljšega predloga, kot smo ga dali mi. In tudi mladi piloti si zaslužijo več pozornosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta, gospa De Monte, prosim. Hvala predsedujoči, hvala gospa komisarka. Letalstvo predstavlja ključen element zračnega prevoza. Ta pa je nujen za zagotavljanje povezljivosti znotraj in izven EU ko govorimo o strateškem načrtovanju letališkega sistema v Evropi, je nujno, da ocenimo tako regionalna kot mednarodna letališča. Regionalna letališča ustvarjajo delovna mesta in prispevajo k razvoju turizma, prav tako pa vplivajo na promet, spodbujajo integracijo in vključevanje oddaljenih območij. Zato sem z veseljem sprejela sporočilo komisije, v katerem piše, da javna podpora majhnim letališčem, ki služijo predvsem na lokalni ravni, ni eh, nelojalno za izmenjavo med državami. Zato se mi zdi, da bi morali zagotoviti tudi z državnimi pomočmi nadaljne delovanje majhnih letališč. Ta letališča namreč ne morejo tekmovati z večjimi mednarodnimi letališči. Hvala. Hvala lepa. Minuta in pol. Gospod Vandalen, prosim. Dobro jutro, predsedujoči. Gospod Telička, v poročilu veliko govori o konkurenčnosti in inovacijah. To sta pomembni temi, vendar pa letalstvo ima večje težave. Iskreno rečeno, mislim, da imamo pogosto konkurenco za najnižjo ceno. To gre včasih tako daleč, da morajo piloti plačevati, da letijo. To je konstrukt pay to fly. Plačajte, da boste leteli. To je velika težava. Študija London School of Economics je to dokazala. Veliko pilotov pravi, da je preutrujenih, in letalski prevozniki tega sploh ne jemljajo resno. Če morajo plačevati za letenje, je to absurdno in to je povezano z velikimi tveganji. Zato razumem organizacije veliko pilotov, ki so, veliko organizacij pilotov je začelo se boriti proti tem konstruktom. Plačaj, da boš letel. To se mi zdi upravičeno upravičeno je to poročilo zajelo tudi te točke, to pozdravljam in s tem spremenjenim pristopom lahko tudi podprem poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kilonen, minuta. Hvala lepa, predsedojoči. Dragi potniki, rada bi poprašala komisarko Bulc o uporabi bio goriv še prav posebno bio goril druge generacije v letalskem prometu, zato da bi zmanjšali izpuste. Pogosto slišimo, da bi ljudje radi uporabljali biogoriva, cene pa so pogosto trikrat više kot cene tradicionalnih fosilnih goriv. Če želimo in upam, da izpolnjevati cilje pariškega sporazuma, potem moramo sprejeti ukrepe tudi v letalskem in pomorskem prometu. Upam, da bo komisija delovala tako, da bomo uredili tudi to in se znebili naše odvisnosti od fosilnih goriv. Hvala. Hvala lepa. Minuta, gospod Deli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospa komisarka. Rado bi se zahvalila poročevalcu gospodu Telički. Letalski sektor je zelo dinamičen. Eh, več kot pet odstotkov letno se spremeni in do leta 2050 se bo eh, spremenilo še marsikaj na področju CO2, se že sedaj predstavlja tri odstotke globalnih emisij upoštevati je treba cilje COP21, eh, brez tehnoloških ovir in omejitev za eh, oglik ta sektor ne more eh, doseči ciljev, ki si jih zastavljamo. Imamo nelojalno konkurenco, zalivske države naprimer, imamo vprašanje intermodalnosti, in tudi socialna vprašanja. Uh, imamo pay to fly, uh, pogodbe z nično urno postavko in tako naprej. Uh, delovni pogoji se slabšajo. To je sektor, ki uh, mora začeti spoštovati okoljska pravila, socialna pravila, pa tudi uh, tehnološke dosežke in pravila. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Prust, minuta. Gospod predsedoči, gospa komisarka, letalski sektor eh, zaposluje na 100 tisoče eh, ljudi v Evropi in to je pomemben steber rasti v Evropi. Komisija je decembra 2015 predstavila sporočilo o eh, letalski strategiji za Evropo. Ta sektor mora okrepiti Evropo, zato sprejemamo te ukrepe na Evropo evropski ravni se moramo boriti eh, tudi na globalni ravni. Govoriti moramo o eh, pravicah potnikov, o eh, konkurenčnosti in to so glavni vidiki letalske strategije komisije in držav članic samih. Rad bi ustrajal pri naslednjem. Pravila igre morajo biti enaka za vse. Marsikaj še lahko naredimo pri boju proti nelojalnim poslovnim praksam, zaščititi moramo lastne evropske prevoznike in naša letališča. Zato vas pozivam, gospa komisarka, da revidirate uredbo o eh, nelojalnih praksah eh, vizavi tretjih držav. Na ta način smo namreč v težavah in le tako lahko naš letalski sektor eh, napreduje. Hvala lepa. Minuta. Gospa Anderson. Um, Hvala lepa. Dobro jutro vsem uspeh letalskega prometa zelo pomemben za evropejce, kot potnike pa tudi delavce. Zelo pozdravljam odlično delo veliko poslancev pri pripravi naše letalske strategije. To vključuje konstruktivno sodelovanje s komisijo, ko gledamo naprej, kar se tiče regulative za ta sektor na podlagi skupne evropske vizije. Enotni evropski zračni prostor mora postati realnost. To bi bila prednost za vse. In jaz in ostali bomo storili vse, da bi zagotovili, da bo Združeno kraljestvo v polni meri sodelovalo v tem projektu v naslednjih letih. Kar se tiče podrobnosti tega poročila, pa mislim, da moramo mi, poslanke in poslanci, zmanjševati okoljsko škodo letalske panoge in podpirati tudi prenos na druge oblike pometa, ker je to ustrezno. Tukaj bi lahko poročilo storilo več, vendar pa vseeno mislim, da ga moramo podpreti. Je pa zelo dobrodošlo, da danes skušamo zaščititi pravice delovcev v tem sektorju. Nasprotno s tem, kar je ostalo nekaj drugih, mislim, da je dovolj dokazal, da je veliko prekarnih pogodb v tem sektorju, tako piloto kot kabinskega osebja. In tega se moramo lotiti skupaj. Hvala lepa. Minuta, gospod Zvotovski, prosim. Hvala lepa predsedojoči, gospa komisarka. Letalski promet igra zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest, rasti in ustvarjanju boljših pogojev za ekonomijo v Evropi. Lot, polski letalski prevoznik, se precej dobro odrezal na globalni ravni, vendar pa vseeno potrebuje še pomoč. Tudi, kar se tiče dvostranskih sporazumov, veselim me, da je poročevalec namenil ustrezno pozornost dostopnosti prometa, ki se razlikuje med državami članicami in regijami. Glede na trenutno raven dostopnosti je uporaba poceni povezav blizu vašega doma zelo pomembna. To lahko olajšamo tako, da zagotovimo ustrezno konkurenco v letalskem prometu lahko vključimo tudi eh, nizkocenovnike in izboljšamo infrastrukturo. Vse pobude za prihodnost letalskega prometa pa morajo upoštevati tudi varnost potnikov kot prednostno nalogo. Ne moramo pa tega argumenta uporabljati povsod tudi pri sporih med eh, delodajalci in delojemalci. Hvala lepa, gospod Šuntis. Hvala lepa. K besedi sem se oglasil zato, da se zauzamem za eno od določb in sicer gre za 14 dobičkonosnih eh, letališč, ki delajo v konzorciju Fraport. To je politično izseljevanje. Eh, to je bilo izpogajeno v okviru memoranduma. In očitno vidimo, da gre ponovno tu za pravila eh, o državnih pomočeh. Lufthansa stoji za Fraportom. Fraport pa pripada v večjem delu Zvezdni državi Hesen. Zdaj naj bi podelili licence in sicer v državi, ki je druga od države lasnika. Zato vidimo, kaj se dogaja v Grči. Če želimo, da se Grčija ponovno dvigne na noge, potem to ne gre tako, da izničujemo javne, javno premoženje. Zato prosim, da podprete drugo določbo. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Eichhout. Amen. Gospod predsedujoči, najprej želim povedati komisiji, vedno znova govorijo o svojem integralnem pristopu za vse mogoče izzive in dejansko smo ji dobili kar nekaj lepih poročil o transportu. Ampak, ko si pogledamo sektorsko, vidimo, da tega integralnega pristopa pristopa ni. Strategija za letalstvo je zelo enostranska in upošteva le vprašanje nelojalne konkurence in nekatera vprašanja v zvezi z zračnim prostorom v Evropi. Ni govora o integralnem pristopu, ki ga potrebujemo za letalski sektor. Veseli me, da je bilo to poročilo popravljeno glede socialnega vidika. Na okoljski strani pa komaj da kaj dosega, niti ne omenja pariškega sporozuma. In ko zdaj vsi govorijo, kako pomemben je ta sporozum in ko se pogovarjamo o tem vse čas, pa očitno to vseeno ni omenjeno. To kaže, da tega integralnega pristopa ni in ko gremo na sektorski pristop, moramo vedeti, da gre tako za gospodarsko, socialno in okoljsko politiko. Sam bom glasoval proti poročilu, ker tega ne upošteva. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Lopez Bermeho. Hvala lepa. Tudi v letalstvu vidimo, da je močno vplivala privatizacija. Španija je primer tega. Vidimo, da se danes ne upošteva delavcev, ne potnikov. Te privatizacije so vedle do poslabšanja pogojev za delo. Vidimo, da je v zadnjih letih prišlo do 47 odstotnega porasta na letališčih. Zaposlovanje ni sledilo temu, veliko je prekarnih pogodb, pogodb za določen čas, to je postala navada. Zato je treba podkrepiti kolektivne pogodbe, poslušati sindikate, zato da Pri koncesijah na letališčih ali v operativnih bazah ne pride do poslabšanja pogojev za delavce. Vidimo, kaj se dogaja s socialnim dumpingom in zato predlagam, da ne nadaljujemo s privatizacijami. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam govorcev, sedaj pa prehajamo na postopek HDI. Pet govorcev imam na seznamu. Najprej gospod Kelly. Mikrofon, prosim. Ko govorimo o letalskih prevoznikih, bi morali upoštevati vse prevoznike, ki nas prevažajo po Evropi. Ryanair in Air Lingus sta, moram reči, bila učinkovita v vseh primerjih pogajanja o brexitu se približujejo in vemo, da bo to, da bo Združeno kraljestvo izven EU prineslo velik vpliv tudi na transport. Zato mislim, da se bodo spremenili tudi stroški prevoza. Velike bodo tudi zahteve pri prevozu tovora, strinjam se z gospodom Ekatov. Pariški sporazum mora biti upoštevan in pogledati si moramo, kateri so načini, da bi izpolnili potrebe, obenem pa zmanjšali tudi emisije. Hvala. Gospa Grapini, hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka čestitam poročevalcu in vsem, ki so dali svoj prispevek temu poročili. Vem, kako pomembno je letalstvo v strategiji povezljivosti, konkurenčnosti in razvoja turizma, ampak tudi svet mora pokazati politično voljo za podporo podporo letalstvu. Gospa komisarka, gotovo veste, da ima razvoj letalstva vpliv tudi na konkurenčnost in gospodarsko rast. Rekli ste, da vsako leto izgubimo 5 milijard evrov, ker zaostajamo na področju enotnega neba. Mislim, da morate pogledati, kateri bi lahko bili konkretni ukrepi za boljšo kakovost storitev in za večjo varnost potnikov. Pozdravljam enotno strategijo in poskuse, da bi odpravili ovire, ampak želim videti konkretne rezultate. Glasovala bom za to poročilo in upam, da boste vsa mnenja, ki jih slišite danes, vključili v uh, svoje delo. Gospod Marijas. Hvala lepa. Nova strategija za zračni promet si mora prizadevati, da spodbuja industrijo. Še zlasti moramo upoštevati monopolne situacije, recimo Fraport. Vidimo, da bo 14 letališč dobilo eh, licence. In boriti se moramo preti nepoštenim pogojem. Dobili smo 580 milijonov. Fraport je zdaj zelo aktiven na Balkanu. Lufthansa je ena od delničarjev Fraporta in Fraport ima sedaj monopol v Grčiji. S tem pa smo mi nekako postali neke vrste protektorat, kar zadeva mednarodni promet. Tukaj gre pravzaprav za izdajanje licenc in kršitev memoranduma. To je proti običajnim pravilom, ki veljajo za delavce. Fraport postaja tako monopolno podjetje in sam prv tisto določbo, ki govori o vzemu licenc za 14 eh, regionalnih letališč. Hvala lepa, gospod Lopes. Hvala. Mi smo proti tej monopolni situaciji. Kajti tukaj gre za spodkopavanje nacionalne suverenosti na zelo strateško pomembnem področju. Zaščititi je treba delavce, ki živijo v prekarnih pogojih. To je strategija, ki jo promovirajo multinacionalke. To je strategija zanje. Gospodarstva pa ki se šele razvijajo, bodo utrpela posledice tega. Nacionalizirale se bodo izgube. To služi samo interesom multinacionalk. Poročilo tudi ne govori o brutalnem vplivu na plače delavcev. Tramite vjerikasija tu kasti ajt. Hvala lepa, s tem smo zaključili ta postopek. Ne, gospod Kaputo. Z njim bomo zaključili ta postopek. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči letalski. Promet je ključni stebr evropskega prometa in zagotavlja tudi svobodo gibanja, o čemer govorijo pogodbe. Nova strategija si mora prizadevati za visoke, kakovostne in varnostne standarde za transport potnikov na kopnem in v zraku, tudi s podbudami in investicijami v digitalne tehnologije. Zračni prostor sodi v enoten trg in samo racionalna uporaba nam lahko koristi. Zdaj pa vidimo, da imamo različne politike posameznih držav, kar povečuje stroške in podaljšuje čas potovanja pomeni pa to tudi večjo porabo goriv in več emisij. Zato potrebujemo racionalizacijo in prenovo tega področja. To se mora začeti v evropskih inštitucijah, da bi dobili čim bolj skladne rezultate in ohranimo varnost in dostopnost kot glavna cilja. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije gospa Bulc. gospod predsedujoči spoštovani poslanci mnogo mnogo vprašanj mnogo mnogo tem ampak naj se najprej zahvalim tako gospodu telički kot gospodu kristensenu za resnično izčrpno poročilo in tudi za zelo plodno razpravo Rada bi odgovorila vsem, vendar je naš čas omejen, zato bom odgovorila le na par vprašanj in upam, da bomo lahko na dvostranskih sestankih predebatirali še ostale teme. Najprej glede biogoril. V naši strategiji za nizke emisije in mobilnost smo zelo jasno povedali, kako pomembne so alternativne oblike energije za promet. V letalstvu so biogoriva edina alternativa, ki jo bomo v celoti podprli, kar zadeva večmodalnost. Tudi tu se strinjamo, glede kakovosti zraka večmodalnost ima pozitiven učinek, zlasti na lokalni ravni. Zato eh, naj bi bili ten, te koridori v celoti večmodalni želimo zato razviti mrežo javnega prometa, kar je pomembno tako za lojalno konkurenco, kot tudi za kakovost zraka. Kar zadeva regionalna letališča, ta dajajo zelo pozitivne učinke Za gospodarstvo in na drugih področjih regionalna letališča so začela izvajati tudi komercialne cilje in med seboj tekmujejo, da bi pritegnili zračni promet. V tem novem konkurenčnem okolju lahko financiranje nekaterih letališč zmoti konkurenco. Zato bi rada spomnila na pravila državne pomoči, ki so nujna, da zagotovimo enake pogoje med regionalnimi letališči. Naše smernice jasno govorijo o tem, pod katerimi pogoji je javno financiranje upravičeno. Kar zadeva predhodna preverjanja, vsaj en mednarodni partner je začel izvajati eh, screening program, torej predhodna preverjanja. Potniki se morajo predhodno prijaviti v program, da se oceni tveganje takih potnikov. O tem bi kazalo še spregovoriti. Program predhodnih dovoljen omogoča pospeševanje procesa dostopa v EU. Posvetovali smo se tudi z državnimi organi več držav, vsekakor pa potrebujemo nekatere strukturne spremembe v sedajni konfiguraciji sistemov na letališčih. Razmislili bomo tudi o nadaljnem financiranju predhodnega izdajanja dovoljen. Potem plačilo za letenje. Tu ni nobenih dokazov, da bi obstajal negativen vpliv na varnost. Bojim se, da sem že porabila svoj čas. Eh, glede vseh ostalih vprašanj bom več kot zadovoljna, če se bomo lahko dvostransko pogovorili o tem. Hvala lepa za vašo pozornost in veseli me, da bomo skupaj lahko zagotovili, da bo letalstvo ostalo ena od zgodb o uspehu v Evropi. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod Telička, dve minuti. Hvala lepa. Naj začnem s tem, da se najprej eh, zahvalim kolegom, poročevalcem v senci. Zelo sem užival, da smo lahko delali skupaj. Vesel sem bil vaših prispevkov. Drugič, odziv na nekatere pripombe. Gospa Konečna je dejala, da je vesela, da sem se umaknil pri socialnih vprašanjih očitno se ne spomni, kaj ti niti enkrat se nam ni pridružila na sestanku, sicer bi vedela, da so bili socialni vidiki prisotni že od samega začetka. Moja težava je bila ta, da takoj, ko smo dobili poročilo od Empel, je to bilo tako dolgo kot sam osnutek poročila in potem je seveda to težko vključiti, zato moramo biti bolj disciplinirani. Veseli me, da smo to potem skrčili, ampak kot rečeno, socialni vidik je vedno bil prisoten. Zelo pomembno je tudi, kako pišemo strategije. Lahko imamo 35 strani in omenimo tudi kop. Ampak, če bo poročilo tako dolgo, ga nihče ne bo bral. Zauzemam se za strategije, ki točno povedo, kateri so inštrumenti in strategije, s čimer nam bo uspelo doseči naše cilje. Poglejte, eh, indeks povezljivosti, to je orodje, s katerim lahko pridemo do našega cilja. Dame in gospodje, imam sanje. Sanjam, da se bom nekoč zbudil in se odločim, kam bi šel zvečer, da bom lahko kupil integrirano vozovnico, ki me bo pripeljala iz moje vasi do Prage, potem z letalom nekam in naprej z letalom. Skratka, da bomo imeli integrirane vozovnice, da ko bom prišel na letališče, bom varen, da bomo imeli predhoden pregled, ki bo varen, da bom letel na letalu pa naj bo to v mednarodnem ali nacionalnem prometu, kjer bo letalo oddajalo le malo emisij, da bodo delavci plačani primirno. In mislim, da če podpremo to poročilo, bomo naredili še en pomemben korak v pravo smer. Hvala lepa za to. Prepričan sem, da bomo z aktivno komisijo, z ambiciozno komisarko te sanje tudi uresničili s tem zaključujem to točko dnevnega reda in končujem to sejo.